Gospodje, prosim, če se usedete na svoje mesta. Jafet ima sedaj svetanek skupaj sede in skupaj eh, z odborom za proračun in pozdravljam kolega Žana Patuja. Želite kaj povedati, kaj dodati? Sinon, me rejuje du travo. Ne, razen da sem vesel eh, skupaj upravljenega dela. Hey, thank you very much. Hvala lepa. ima kdo kakšno pripombo, morda poročevalca, gospod Tarant, gospod Kukan, želite kaj povedati? Ne? Prav. Kompromisni predlog ena za, proti. Dobro jutro. kompromis, komprom kompromisni predlog ena za. We're talking about and which is number one on the agenda. Draft report on Gre za osnutek poročila o financiranju skupne varnostne in obramne politike. Se pravičujem, da nisem povedal, za katero poročilo gre. Kompromisni predlog ena za. Proti vzdržani sprejeto. kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 24. Predlog smo 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za in 27 proti vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti, še enkrat 30 za, proti,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 za, proti, vzdržani, preverjamo, verjetno enaka večina. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Feckenstein, žal. 33 je brezpredmeten, kompromis 3 za. A 32 smo pozabili, pravi predsednik, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. 43 za proti vzdržani zavrnjeno. 44 glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, samo prvi del, gospod Gresle je bil sprejet. 45, predlog so imeli 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani sprejeto. 47 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 26 za, 42 proti, zavrnjeno. 27 za. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržani sprejeto, 62 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani sprejeto. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za, proti, vzdržani preverjamo. Konec glasovanja. 32 za, 36 proti, zavrnjeno. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani verjetno zavrnjeno, ampak preverjamo. Konec glasovanja. 32 za 41 proti, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 74 dva dela, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, preverjamo. Med 30 do 45. 30 za 45 proti, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 preverjamo, kdo pa je želel preverbo. Konec glasovanja. 49 za, 22 proti sprejeto. Kdo je zaklical, da moramo preveriti? Aha, bi si lahko mislil. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 80 za, Ne, ta je brezpredmeten, pravi predsednik. Sedaj prehajamo na 82. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 83. Za. Proti. Zavrnjeno. 84. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 101 za proti vzdržani zavrnjeno. 102-103 za proti vzdržani zavrnjeno. 104 za proti vzdržani sprejeto. 105 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 107 za, o 106 smo ravno kar glasovali. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, sprejeto. 113 za, proti proti vzdržani sprejeto, 114 za, proti vzdržani sprejeto, 115 za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani zavrnjeno, 117 za, proti vzdržani zavrnjeno, 118 za, z ustnim predlogom spremembe, proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani sprejeto. 120 za, proti, vzdržani sprejeto. 121 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 122 za. 122 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. 127 za, proti, vzdržani sprejeto. Proti. Vzdržani sprejeto. 129. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 130. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 3. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 4. Za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 41 za, 36 proti, sprejeto. 7 za, proti vzdržani sprejeto, 8 za, proti, nisem dobro videl, preverjamo. Konec glasovanja. 32 za, 43 proti, zavrnjeno. zavrnjeno. Tako so da pa 9 za, proti vzdržani sprejeto. 10 za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto. 1 za, proti vzdržani sprejeto. 2 za, proti vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 54 za, 23 proti, 2 vzdržana, sprejeto. Sirakuzo. Prosim. GUE NHL ha votado en contra. Samo na kratko bi rad upozoril, da GUE NGL glasovala proti, ker se ne strinjamo z usmeritvijo financiranja skupne varnostne in obramne politike in zato smo podali tudi torej naše manjšinsko okolnilno mnenje. Hvala lepa, da. Seveda to je vaša pravica, da to podate. Tako smo to točko zaključili. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom odbora za proračun, predsednik Atvi. Želite kaj povedati? No, Pozdravljam delo poročevalca, pa tudi zaradi odličnih odnosov z odborom. ja.